da je evro proces, ne dogodek. Ne smemo podcenjevati odločitev, ki so bile sprejete od ustanovitve evra, eh, pak za stabilnost in rast, krepitev eh, sporozuma o fiskalni stabilnosti, eh, vzpostavitev postopka zaradi makroekonomske eh, nestabilnosti eh, in ne nazadnje tudi bančna unija. Ampak, kot ste dejali, gospod predsednik, veliko dela nas še čaka in kot Mario vedno znova ponavlja, poleg tega, da smo dosegli vzpostavitev bančne unije, poleg tega, da imamo okrepljen sistem gospodarskega in finančnega upravljanja, naj tudi omenim svoje osebno mnenje. Usmeritev v proračun za evroobmočje je pomembna poteza in ne nazadnje naj povem tudi, da bomo na ta način okrepili demokratično legitimnost gospodarske in denarne unije, saj pri najpomenejših vprašanjih zadnjo besedo dobijo poslanci v Evropskem parlamentu. V okviru, kot je predviden. Gospod predsednik, pri zaslišanjih pred Evropskim parlamentom sem bil vedno deležen močne moralne podpore, ko je bilo potrebno zagovarjati cenovno stabilnost in ko je bilo obenem potrebno istočasno sprejemati zelo pogumne, nekonvencionalne ukrepe, vključno z odkupom obveznic eh, držav v obdobju 2020-2011, preden je podobno odločitev potem sprejela ECB pod vodstvom Marija Dragija. Sporočilo Evropskemu parlamentu z moje strani je dvojno. Ostanite verni svojemu mandatu in bodite inovativni in smeli, kadar je to potrebno, da boste svojo odgovornost lahko odigrali tudi v kriznih razmerah. Ob zahvali Evropskemu parlamentu ne morem mimo eurobarometra in vidim, da se zaupanje v Evropski parlament strani naših državljanov predstavlja večji delež, kot je delež tistih, ki ne zaupajo. Evropskemu parlamentu in mimo grede, to je boljši rezultat, kot ga beležijo nacionalni parlamenti. Pa, na, Jean Monnet je dejal, da nihče danes ne more vedeti, kakšna bo Evropa jutri, kajti spremembe, ki jih opravljamo, so nepredvidljive. Dejal bi tudi, da to razmišljanje ostaja pravilno, kar zadeva dolgoročno prihodnost Evropske unije, ampak mislim, da lahko že zdaj rečemo, da vemo, da bo Evropa jutri imela korist od svoje verodostojne enotne valute in tudi od svojega zaupanja vrednega Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dobi predsednik Evropske centralne banke, gospod Mario Draghi. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, predsednik komisije, predsednik Evroskupine, dragi Jean-Claude, spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta. V veliko veselje mi je, da sem danes tu in lahko z vami praznujem 20-letnico evra. Evro je najbolj otipljiv znak evropske integracije, s katerim se naši državljani srečujejo vsak dan. Zato je primerno, da to obletnico obeležujemo tu z neposredno izvoljenimi predstavniki vseh naših državljanov tekom let so izvoljeni predstavniki, voditelji ter eh, predstavniki izvoljeni v druge parlamente si prizadevali za dolgoročno finančno stabilnost. In vsi so spoznali, da je to izziv, s katerim se je najbolje soočati kolektivno, skupaj, skupaj smo močnejši. Z enotnim trgom imamo močno gonilo trajnostne rasti, ki je podlaga za naš življenski standard. Evro je ohranil integriteto enotnega trga. Naša gospodarstva danes so tako tesno povezana, kot si tega nihče ni mogel predstavljati, ko je bil evro ustanovljen. Z 13 na 20 odstotkov BDP je narastel eh, uvoz znotraj Evropske unije. Vrednostne verige potekajo po vsej Evropi, po vsem evropskem območju. Evropa je zagotovila tudi dve desetletji stabilnih cen, celo v državah, eh, kjer eh, pravzaprav so na to možnost že pozabili. Stabilne cene so okrepile zaupanje ljudi v vrednost njihovih prihrankov in to je eden od predpogojev za blaginjo. Na podlagi tega zaupanja podjetja vlagajo in ustvarjajo delovna mestja. Danes je večina izzivov globalnih in se jim lahko zaprstavimo samo skupaj. In ravno to skupno delovanje krepi sposobnost posameznih držav, da ohranjajo svojo suverenost pri ključnih vprašanjih. Suverenost, ki bi jo sicer izgubile v globalnem svetu. In ravno V tem kontekstu je enotna valuta vsem članicam evroobmočja podelila soverenost pri monetarnih politikah v primerjavi s prejšnjimi eh, monetarnimi dogovori in pravili. Skupaj imamo glas tudi, ko gre za regulacijo mednarodnih finančnih trgov. Naš glas je imel ključno vlogo pri preoblikovanju eh, svetovnih finančnih pravil po veliki finančni krizi. Vendar pa v nekaterih državah eh, vse koristi evra niso v celoti prisotne. To je deloma posledica dejstva, da eh, na nacionalni ravni niso bile, potrebne, niso bile izvedene potrebne reforme. Te reforme bi bile potrebne v kakršnem koli monetarnem sistemu in so predpogoj za vzdržno rast. Deloma pa gre tudi za to, da ekonomska in monetarna unija ni dokončana. Veliko napredka smo dosegli, odkar nas je zadela kriza, vendar pa je pred nami še nekaj dela. In pravzaprav ni nobene alternativne rešitve, Eh, edina možnost je, da še naprej delujemo skupaj in zagotovimo, da bo naša ekonomska in monetarna unija še močnejše gonilo blaginje za vse države članice. Evropski parlament je imel in bo imel ključno vlogo pri usmerjanju in oblikovanju naše evropske prihodnosti. V preteklosti je Evropski parlament skupaj z evropskimi voditelji sprejel radikalno odločitev za osnovanje skupnega trga ter kasneje za uvedbo evra. In danes vsi žanjemo sadove njihove predanosti, vaše predanosti. In želimo, da bi prihodnje generacije evropejcev ravno tako imele koristi od naše predanosti. Naša dožnost danes je, da dokončamo to, kar se je začelo pred dvema desetletjema. Najlepša hvala.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 ko smo začeli postopek uvedbe monetarne unije. Imeli so nas za norce. Kaj ti eh, vsi so trdili, da unija tako raznolikih držav ne more delovati. Eh, poglejte, kje smo danes. Tu smo zbrani poslanci, eh, novinarji, eh, profesori prava, profesori eh, ekonomije. Eh, pred leti bi marsikdo trdil, da eh, se skupaj ne bo preživelo, ampak eh, danes z zadovoljstvom eh, In pravzaprav skoraj z, v, z veliko srečo ugotavljamo, uh, da je to delo, ki smo se ga lotili pred 20 leti, vodilo v uspeh. Zasluge za to imajo tisti, ki so znali videti v prihodnost. Omenil bom eh, enega od eh, svojih predhodnikov, to je bil Pierre Werner, nekdanji premijer Luksemburga in tudi Po zaslugi njegove domišljije smo presegli meje predstavljivega. Tu je bil tudi Jean Monnet, ki je bistveno prispeval k današnji zgradbi Evropske unije. No, tu bi lahko dodal tudi druga, eh, številna druga imena, ampak eh, vendarle teh imen ni toliko, kot eh, morda kdo misli kajti eh, ni bilo veliko mislecev, ki so verjeli v uspeh tega projekta. Eh, žal, sam sem imel eh, srečo, da sem se pridružil tej eh, pustolovščini, ki je pripeljala do eh, uspeha. Z menoj je bil tudi gospod eh, Triše in leta 1991 smo pravzaprav skupaj začeli ta proces, ki je najprej pripeljal do Maastrichtske pogodbe. Eh, no, gospodarski vidik te pogodbe je bil uspešen, politični malo manj, ampak takrat, ko sem podpisal Maastrichtsko pogodbo, sem pravzaprav uh, Zdaj, danes sem pravzaprav edini od tistih podpisnikov, ki sem še politično aktiven. In eh, sam sem takrat verjel, da bo prišlo do velike politične poglobitve Evropske unije, ampak po tej plati sem ostal eh, razočaran. Prišlo pa je do gospodarske poglobitve in. Eh, sadove tega vidimo danes. Mislim, da gre glavna zasluga za uspeh skupne eh, valute Evropski centralni banki. Njena neodvisnost je bila eh, pogosto na veliki preizkušnji in na srečo verodostojnost that was yesterday uh, sans la banque centrale Torej, brez neodvisne centralne banke, ki se je tudi trdo borila za svojo neodvisnost, skupna valuta ne bi bila tako uspešna, kot je danes. Seveda obstajajo pomankljivosti, eh, Eh, z Delorom, z Mestatom, eh, z nekaterimi drugimi, sem, sem se od začetka eh, zauzemal za poglobitev gospodarske integracije in žal naša gospodarska unija ni popolna in ne uspemo v, velik, v zadostni meri zagotoviti usklajevanja eh, gospodarskih, davčnih in drugih politik. In zato je ključno, da še naprej odpiramo to razpravo, eh, saj je bistvenega pomena za zgradbo Evropske unije. No, sam sem bil predsednik Eh, evroskupine v času najhujše eh, gospodarske in finančne krize. Ja, bile so sprejete določene nepremišljene odločitve, ne zato, ker bi želeli eh, kaznovati tiste, ki delajo ali tisti, ki so brezposelni, ampak zato, ker je šlo za strukturne težave, ki so bile neodvisne od same valute. Žal mi je, da smo pripisali preveč eh, pomena oziroma dopustili preveč vpliva mednarodnih finančnih institucij. Eh, pravzaprav je Evropa imela dovolj mišic, da bi se lahko zoprstavila tudi mednarodnemu finančnemu skladu v času najhujše krize. Če bi v težave zašla Kalifornija, se ZDA ne bi obrnile na mednarodni finančni sklad, ampak bi to uredile same in tudi mi bi se morali tega lotiti enako. Pravzaprav sem vedno obžaloval tudi pomankanje solidarnosti v razmerah, ki smo, jo, ki smo jih poimenovali grška kriza. Nismo bili dovolj uh, solidarni z Grčijo, uh, užalili smo jih in kaznovali in zelo me veseli, da Grčija, Portugalska in druge države so našle, ne bom rekel svoje mesto pod soncem, ampak svoje mesto v evropski demokraciji. No, mrsikaj bi lahko povedal, vsega ne bom povedal danes, ker bi želel uh, ohraniti tudi zanimanje za svoje spomine tudi na to moram uh, misliti in tudi takrat bom razkril kaj več. Ampak ostajam prepričan, da je Evropska monetarna unija politika miru z drugimi sredstvi. Zato bi se v imenu svoje generacije zahvalil tistim, ki so vse to omogočili evro, Evropska monetarna unija, sta pravzaprav edini prispevek, ki ga je dala moja generacija k eh, evropski integraciji. Marsikaj eh, je, se je zgodilo, marsikaj smo dosegli, marsikaj, če se nismo niti predstavljali kot eh, otroci, kot otroci uh, vojne generacije. In zahvaljujem se Helmutu Kolu, brez katerega vse to ne bi bilo mogoče. Kajti Helmut Kohl in Teo Weigel sta eh, v Nemčiji morala ljudi prepričati, da potrebujemo monetarno unijo. Marsikateri politik je uh, imel to nalogo in tu bi omenil Vima Kokta, ki je pred kratkim umrl in ki je bistveno prispeval k Evropski gospodarski in monetarni uniji. Prosim, ostanimo zvesti njihovi dediščini. Hvala. Merci beaucoup,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 Veliko veseljem je, da lahko z vami praznujem 20. obletnico uvedbe evra. Evro je eden največjih dosežkov v zgodovini evropske integracije. Naša enotna valuta daje močno podlago za ustvarjanje delovnih mest in rasti po vsej Evropski uniji. Evro je postal simbol evropske identitete. Postal je priljubljena zamisel med 340 milijoni ljudi v 19 državah evroobmočja in danes uživa večjo podporo kot kdajkoli prej. Je druga najbolj uporabljena valuta na svetu in s tem okrepljuje prisotnost Evropske unije na sceni. Mnogi so napovedovali, da bo spektakularno eh, propadel, a dokazali smo jim nasprotno. Vseh 20 let Ni bilo lahkih, to je res. Prišlo je do krize, finančne krize in krize državnih dolgov in zaradi tega je bila valuta na hudi preizkušnji. In a, potem so se pokazale šibkosti ekonomske in monetarne unije, vendar pa je enotna valuta iz krize išla močnejša po zaslugi predanih. A, ukrepov na nacionalni ravni in tudi močnih izboljšav v okviru Evropske unije. Uvedba stabilnega mehanizma je in okrepljena koordinacija monetarne politike ponazarja prav to. Danes je v evrskem območju čutiti veliko Eh, ekspanzije, ki se je začela leta 2013 in izgledi so pozitivni. Če tudi je prišlo do izgube zagona in nekaterih negativnih tveganj, vidimo, da se veča število zaposlenih in več ljudi ima eh, koristi od te rasti. Prav tako so se izboljšale bilance bank. Veliko je bilo doseženega v zadnjih 20 letih. A kljub temu je potrebnega še več, če želimo zagotoviti, da bo evroobmočje kos prihodnim krizam. Evrska skupina pri tem opravlja svoje delo. Njene delo je utrlo pot k dogovoru na uh, svetu decembra za okrepitev enotne valute. To je bila naj, ena največjih reform evra zunaj konteksta krize. S tem dogovorom bomo lahko širše eh, uporabljali evropski mehanizem za stabilnost in na ta način bomo tudi zagotovili večjo verodostojnost našega mehanizma reševanja bank. Voditelji pa so se dogovorili tudi za vzpostavitev proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenco. Mislim, da bo ta projekt sčasoma lahko bistveno prispeval k stabilnosti in inkluzivnosti, torej vključujočemu karakterju evra. Evrska skupina bo še naprej obravnavala druge pomembne teme, kot je schema za zavarovanje naložb, pa tudi reševanje likvidnosti. Korak za korakom večamo odpornost in zagotavljamo um, tekoče delovanja uh, Eh, enotne valute. Na ta način bodo naši državljani lahko laže želi prednosti enotne valute v prihodnih 20 letih in še kasneje. Nikoli ni dovolj ponavljanja, da evro nikoli ni bil namenjen samemu sebi. Predstavlja orodje, ki naj bi povečalo blagostanjo evropskih narodov. Naša dožnost pa je, da poskrbimo, da bo dejansko izpolnil svoje eh, pričakovanja in to velja še zlasti zdaj v negotovih časih. Naša naloga je, da zagotovimo bolj, eh, blagost, eh, več blagostanja, družbo z več vključevanja, družbo, kjer bo manj neenakosti. In to velja znotraj držav članic in tudi med njimi. dovolite, da sklenem z željo, da bi evro še dolgo živel, da bi naj še dolgo živela močna in močnejša Evropa. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod predsednik. In še za konec, zadnji nagovor in sicer ob nagovor predsednika odbora za gospodarske in denarne zadeve, gospod Gualtieri. Dear presidents, dear colleagues. Dragi predsedniki, kolegice in kolegi, v imenu odbora za ekonomijo in uh, dovolite, da se najprej zahvalim prejšnjim članom oziroma poslancem in trenutnim poslancem Evropskega parlamenta, ki so prispevali k uspehu uh, evra in ki so prispevali k več, njegovi večji preglednosti in legitimnosti. Še zlasti bi se zahvalil predhodnikom Kampo Forkau, Kristi Racio Plat, Prvanš Perez in Sharon Bowles in zelo vesel sem, da jih je večina danes tudi med nami. Odkar je bil evro zasnovan, je predstavljal močno gospodarsko orodje in tudi ambiciozen politični projekt. Kot prvo je ta enotna valuta um, nujen sestavni del enotnega trga. Tako smo ga lahko poglabili in lahko smo tudi integrirali vrednostne verige in okrepili moč naših gospodarstv. In kot je povedal pravkar predsednik Dragi, je evro tudi pogoj za to, da um, ohranjamo deljeno monetarno. So suverenost, potem, ko smo šli skozi številne krize in ko se še naprej razvija globalizacija. To še zlasti velja za bolj ranljive države članice. Kot tretje je te, eh, evro temelj za mirno in tesnejšo unijo in za globalnega akterja, potem, ko eh, je bila končana hladna vojna in poenotenje oziroma ponovna združitev Nemčije. Nikoli ne bomo pozabili vizije Helmuta Kola, François Mitterrand in Jacques Delora. Z drugimi besedami, močna Evropa je temeljni pogoj za to, da zaščitimo in znova zaženemo evropski gospodarski socialni in politični model, ki se sooča s preobrazbami našega časa. Pred desetimi leti, ko smo slavili evro v tem parlamentu, je finančna kriza pretresala naše temelje. Ta kriza pa nam je pokazala dvoje. Kot prvo to, da če tudi ni popoln, da je moč evra in odpornost evra odvisna od skupne politične odločenosti, da zaščitimo njeno integriteto. Tukaj je bila odločenost Evropske centralne banke in njenih predsednikov odločujoč dejavnik. In evro je med krizo zavaroval ljudi. In vsekakor moramo tukaj razlikovati med evrom in gospodarskimi politikami, ki so bile vodene med krizo tudi storjene so bile določene gospodarske eh, napake oziroma politične napake v tem času. Drugi nauk je naslednji. Če želimo doseči svoje ambiciozne cilje, odpornost ni dovolj. Našo skupno valuto moramo opremiti tudi z robustnim gospodarstvom robustno gospodarsko in socialno Evropo. Ni prav, da čakamo, da bi eh, v naslednji krizi razvili nova orodja, da bi zagotovili blagostanje za naše državljane. Euro predstavlja potovanje in čas je, da se na tej poti pomaknemo naprej. Prepričan sem, da bo ta parlament pa tudi naslednji pri tem odigral svojo vlogo. Thank you.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

Colleagues, uh, we will now proceed with the voting session. Yes, I assume Mr. Galnish uh, just would like to underline that. Uh... Začnemo z, z glasovanjem. Tudi gospoda Golniša sem videl uh, za njegovo prošnjo, ampak uh, naj povem, da glede na to, da smo v zaostanku, morajo biti vse prošnje za govor povezane z postopkom in poslovnikom. Gospod Golniš. Hvala lepa. Rad bi samo izpostavil, da je prejšnji teden, žal preminul, naš nekdani kolega, gospod Terminio Bozo, eh, dober človek, dobrostrčen človek, nekdani karabinjer, ki je svoj eh, politični boj vodil v prid prebivalcem goratih območij. Dragi Erminio, eh, preminul si, ampak naše ideje ostajajo. For the floor monsieur le président monsieur le président mon rappel au règlement se fonde sur l'article vingt cinq ainsi que. hvala lepa gospod predsednik naj vas opomnim na petindvajset eh, člen in druge člene poslovnika desetega decembra lani je predsedstvo sprejelo odločitev da odloži uživanje dopolnilne pokojnine za eh, poslance, prišlo je do dezindeksacije in eh, generalni sekretar je sprejel to odločitev, generalni sekretar, ki zasluži štirikrat več kot poslanci in je deležen uh, više zaščite. To dopolnilno pokojnino je ustanovil oziroma uvedel eh, pred leti parlament, ki plačuje tudi visoke prispevke. Vse to temelji na temeljnih dokumentih eh, Evropskega parlamenta in obljubljeno nam je bilo, da po predhodnih spremembah nadaljnih sprememb ne bo več. Ta parlament pa je tisti, ki je pravzaprav eh, sprejel nadaljne radikalne spremembe. Eh, leta 2009 je bila sprejeta odločitev, da ne bo več plačeval prispevkov in eh, gre za režim, ki ga je ustanovil parlament, eh, vodil parlament in Zdaj eh, poslanci uživajo v pokojnini, čeprav za to niso ničesar plačali. Uh, Eh, gre za kršitev pridobljenih pravic poslancev, gre za eh, napad na pravice nekdanjih poslancev in tega ne moremo sprejeti, kot podobnega ne bi sprejeli, če bi šlo za naše državljane. Hvala, zadeva je sicer veliko bolj zapletena, ampak spozeli to znanje in prejeli boste odgovor. Naslednja je gospa Anderson gospod predsednik tukaj eh, govorim o štiriindvajsetem in eh, petindvajsetem pravilu poslovnika. rada bi povedala o, nekaj besed o Leili Gurban poslanki, ki je že 69 dni uh, na uh, gladovni stranki. Pred enom letom so jo aretirali zaradi tega, ker je obsodila turško um, invazijo. Tudi številni med vami ste pa, prav, pa pravzaprav na gladovni stavki zaradi. Um, njenega predhodnega sojenja. 25. meseca bo potekalo sojenje in mislim, da moramo poslati od poslance, ki bodo spremljali to sojenje. Hvala lepa, da ste mi poslušali. Gospa Bilbao in to je tudi zadnja, ki bo prejela besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Če smem samo za trenutek dobiti vašo pozornost, pogovarjali smo se in proslavljali smo 20. obletnico evra, to je uspešen projekt, vendar pa je treba povedati tudi nekaj besed o šestih osebah, ki so govorili o uspehu tega projekta. In vsi ti so bili moški. Upam, da ne bo trajalo 20 nadaljnih let, da bi dobili tudi kakšno žensko, ki bi pri tem a, sodelovala. Hvala, nadaljujemo z glasovanjem. Pred tem imam še eno najavljanje izjavo. Več odborov se je odločilo, da bo začelo z medinstitucionalnimi um, pogajanji v skladu z prvim odstavkom 62.c člena poslov, poslovnika. Ta poročila, ki predlag, predstavljajo mandate za ta pogajanja, so na spletni strani in bodo tudi objavljena v v zapisniku zasedanja. V drugem odstavku 69.c eh, pravila pa piše, da lahko člani ali plične skupine z srednjo eh, večino, torej ki dosežejo prak srednje višine do jutri, torej do srede 16. januarja ob polnoči, vložijo zahtevek, da se od teh pogajanjih glasuje. Če takšne zahteve ne bo, lahko pogajanja začnejo s pogajanji v skladu z roki, ki so omenjeni omenjeni v teh mandatih. Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem o poročilih. Prvo je poročilo gospoda Pospešila, spostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru sklada za integrirano upravljanje meja. Imenu, eh, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Potrjeno. Gospod Pospešil, beseda je vaša. se opravičujem gospod predsednik gospod da pospešila ni tukaj vendar pa prosi da bi se poročilo znova vrnilo v odbor hvala oglasujem o tem z dvigom rok za proti vzdržani in tako naprej. Torej, to je bilo sprejeto. S tem je poročilo vrnjeno odboru. Zdaj glasujemo o poročilu Valero, sklenitev sporazuma o statusu med EU in Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obaljno stražo v Albaniji. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo ki sledi, je poročilo pred, gospoda Denpreda, protokol k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Kyrgyzstanom, pristop Hrvaške. Razumem, da želi gospod bes Preda besedo. Ne, prav, potem pa glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto spet poročilo gospoda Danprede, celovit sporazum med EU in Kirgizistanom. Nisem prejel nobenih pisnih uh, ugovorov s prejetjo tega priporočila in v skladu z pravilnikom, torej s pravilom 113 odstavkom 6, je s tem potrjeno, potrjeno. Potem poročilo uh, gospoda van der Kampa, avtonomna vožnja v Evropskem parlamentu, pomensko glasovanje, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Monteiro de Aguiar. Uporaba vozil najetih brez voznikov za cestni prevoz blaga. Predlog spremembe 32 in 33 skupaj poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Nadaljujemo z eh, predlogom spremembe 28 in 34 pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 29 in 35 pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. Predloga sprememb 30 in 36 pomensko glasovanje glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeni. Predloga sprememb 31 in 37 pomensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. tudi ta dva sta bila zavrnjena. Sedaj pa glasujemo o predlogu komisije, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako da Evropski parlament je s tem zaključil prvo obravnavo. Nadaljujemo s poročilom Fjellner. Začasna opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med EU in nekaterimi tretjimi državami. Gre za začasni odločitev. 40. predlog spremembe glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 41 z dvigom rok za, proti, vzdržani. Sprejeto. Evropski parlament je s tem zaključil obravnavo. Nadaljujemo z eh, poročilom gospe Grapini vzpostavitev programa Carina za sodelovanje na področju carine. Predlog spremembe 1 do 61, torej vse v svežnju z, glas, z dvigom rok za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa glasovanje o predlogu komisije, poimensko glasovanje glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Gospa Grapini, ste želeli besedo? Grapini. No, Grapini, we'll take the floor just a Dobila bo besedo samo še sekundo, da najde mikrofon, ki deluje. Včasih nas tehnologija pač premaga. No Hvala lepa, gospod, eh, predsedujoči. Na podlagi podpisov, prosim, da se to poročilo vrne odboru za začetek medinstitucionalnih pogajanjem. Glasujemo z dvigom rok za, proti, zdržani, torej sprejeto. Torej, Evropski parlament zaključuje postopek prvi obravnavi. Nadaljujemo s poročilom Hübner, sprememba statuta EIB. Ja, seveda smo poročilo vrnili odboru, torej zdaj pa glasujemo poročilo Hübner, sprememba statuta EIB. Gre za enotno glasovanje, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s poročilom Mlinar, vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu. Glasovali bomo odstavku šest prvotnega besedila z dvigom rok prč, v prvem delu za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek trinajst prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti. To bomo preverili, če dovolite, torej glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 17 dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti proti, zdržani. Bomo prav tako preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 20. rotnega besedila v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani. Bomo še enkrat preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet odstavek 21 prvotnega besedila za, proti, vzdržani. Spet se opravičujem, ampak znova bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Res prosim, če dvigujete roke. Odstavek 24, dveh del, v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjen odstavek 27 v dveh delih, prvi del za. Želite preveriti prejšnji? Torej, preverjamo tretji del odstavka 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kolegice in kolegi, res prosim, če dvigujemo roke. Glasovanje ni dolgo. 27. Del, dveh del, 27. Eh, stavek za

Zdržani bomo preverili. Torej glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 33 dveh delih. Oba pomesto glasovanje. Glasujemo najprej v prvem delu. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 34, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 35, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Odstavek 36, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 39, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 41 v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani, sprejet drugi del za, proti, vzdržani, bomo morali preveriti, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 45, prvotno besedilo za, proti, vzdržani. Zelo tesno je videti, bomo preverili, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 50, dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Tudi tesno bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. manj tesno, kot sem menil, ampak res sprejeto. Prosim, dvigujte roke. Glasujemo o vodni izjavi J. Predlog spremembe številka 2. Za, proti, zdržani, sprejeto. Nadaljujemo z ovodnim izjavo S, pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Uvodna izjava U, dvig rok za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava V v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji, poimensko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Bila je sprejeta. Čestitam, nadaljujemo sporočilo gospoda Marineska, Evropsko spodno, skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije. Gre za enotno glasovanje o celotni resoluciji, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Čestitam. Nadaljujemo s poročilom gospoda Hejsa. Ocena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja. Glasujemo o celotni resoluciji. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Čestitam. Nadaljujemo s poročilom GŽIP. Smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU. Glasujemo o celotni resoluciji, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Nadaljujemo s poročilom Matijas Urtasun, enakost spolov in davčne politike v EU. Glasovali bomo o prvem odstavku od prvotnega besedila v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek tri prvotnega besedila. Želite preveriti? Prav, bomo preverili drugi del prvega odstavka. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tretji odstavek prvotnega besedila z dvigom rok za, proti, zdržani, zavrnjen. Nadaljujemo z drugim predlogom spremembe pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno za razliko štirih glasov. Glasujemo o predlogu spremembe tri pomensko glasovanje. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto prvotno besedilo pod naslov eh, obdočitev družb za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 13 prvotnega besedila prav bomo preverili, torej pod naslov prvotnega besedila glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Ja, se upravičujem. Res prosim, pomagajte mi z dviganjem rok. Sedaj pa odstavek 13. prvotnega besedila za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 14. To je bilo jasno, to je bilo povsem jasno. Odstavek 14. za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 17. prvotnega besedila za, proti, vzdržani, zavrnjen zdržani, zavrnjen. Prvotno besedilo pod naslov obdavčitev dav kapitala in bogatstva za, proti, zdržani. To bomo preverili, torej glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poimensko glasovanje o od predlogu spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 6, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen z razliko enega glasu. Nadaljujemo z odstavkom 26 prvotnega besedila za, proti, zdržani, bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 28, prvotno besedilo, dvig rok za, proti, zdržani, zavrnjen. Da bomo preverili, glasujemo glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 32, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 36, dvig rok za, proti, zdržani, zavrnjen. Zavrnjen. Predlog spremem besedem z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 41, predlog spremem besedem 8, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Nadaljujemo z predlogom spremem besedem 9, z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Obvodne zjava je prvotnega besedila v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, to je bilo tesno, bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodna zjava K predlaga.